razmerah v Ukrajini in da imam priložnost tukaj spregovoriti v imenu podpredsednice Kathy Ashton, ki obžaluje, da danes ne more biti tukaj. Danes je pomemben dan za Ukrajino. Danes do povdne je Ukrajina najavila svoje predsedovanje OVSE za leto 2013. To pomeni veliko odgovornost za Ukrajino. Hrati pa je to priložnost, da država pokaže, da lahko izpolni visoka pričakovanja. Danes bi želel specifično spregovoriti o naših dvostranskih odnosih. Pred kratkim, torej v ponedeljek, je potekal tudi naš vrh v prisotnosti predsednika eh, Janukoviča, predsednika Baroza in predsednika Van Rompuja. Kati Ashton je spregovorila o mednarodnih odnosih, sam pa sem spregovoril o doseganju prostotrgovinskega sporozuma v bližnji prihodnosti. Uh, ravno tako sem spregovoril o tem, da želimo čim bolj ambiciozen sporazum. Razprave so bile zelo iskrene in mislim, da je to vrhovno zasedanje eh, postavilo dobro podlago. Odnose je potrebno poglobiti in eh, jih eh, bolj zasidrati. Eh, se tu vključuje tudi eh, sporazum, torej podpis protokola in pridružitvenega sporazuma, kar bo omogočilo Ukrajini, da sodeluje v programih Evropske unije. Ravno tako smo obravnavali tudi notranje razmere v Ukrajini. Potekali so pogovori o prihodnem partnerskem sporazumu in o reformnih načrtih. Ukrajina je del naše neposredne soseščine in to bližino moramo izkoriščati. To je pomembno tudi, če razmišljamo o vrhu NATO prejšnji konec tedna. V Bruslu so se pred kratkim zaključila pogajanja, ki so omogočila Evropski uniji, da je podprla. Eh, ruski pristop k STU. Kar zadeva sam vrh, trenutna vlada se je lotila eh, obsežnih gospodarskih reform, ki jih seveda pozdravljamo. Najprej je tu zakon o javnih naročilih, ki bo izredno pomemben, ko gre za boj proti korupciji. Eh, sprejeti so bili tudi sporazumi z mednarodnim eh, monetarnim skladom eh, in eh, začete so bile ključne gospodarske reforme. Ukrajinska vlada je na ta način uspela stabilizirati razmere v državi. Seveda je to izredno pomembno, vseeno pa nas skrbijo stalna poročila o napadih na temeljne svoboščine in demokratična načela v Ukrajini. Dobili smo zaskrbljujoče pritožbe, kar zadeva svobodo medijev, svobodo združevanja eh, in svobodo govora. Kot veste, je ukrajinsko ustavno sodišče pred kratkim eh, zavrnilo ustavo iz leta 2004, ki je bila sprijeta v okviru oranžne revolucije. Torej, ustava iz leta 1996 velja Eh, in eh, ta daje večje pristojnosti predsedniku države. Ta sodba eh, je bila postavljena pod vprašaj in jasno je, da Ukrajina mora izvesti ustavne reforme, ki bodo vključevale vse deležnike. Ta proces mora biti usmerjen proti vzpostavitvi trajnega sistema, ki bo omogočal ustrezno porazdelitev pristojnosti in ki bo v skladu z evropskimi standardi. To je vprašanje, ki je bilo omenjeno tudi v vaši februarski resoluciji. E, še ena sodba ustavnega sodišča je tudi sporna in sicer govori o mandatu trenutnega parlamenta. Ustava iz leta 96, ki trenutno velja, predvideva štiriletni mandat parlamenta, sodišče pa je presodilo, da bo parlament. Eh, vladal v petletnem mandatu, ker je bil izvoljen v skladu z ustavo iz leta 2004. Ta sodba pomeni, da gre za nekakšen pristop a la carte in to postaja vedno bolj očitno pri trenutni upravi. E, Ukrajina torej jasno e, potrebuje ustavne reforme, ki bodo vključevale vse deležnike in ne bodo temeljile zgolj na trenutnih okoliščinah v zadnjih letih eh, se je na področju političnih svoboščin ljudem godilo dobro in eh, večina opazovalcev je povedala, da so bile tudi volitve v skladu z mednarodnimi standardi. Zadnje volitve, lokalne volitve 31. oktobra pa so bile deležne kritik eh, strani večine opazovalcev. Eh, Čeprav eh, se kritike nanašajo na postopkovno in tehnično vprašanje, pa vendarle to predstavlja korak nazaj. Vrednote in načela demokracije so ključnega pomena, to so temeljna načela za države članice Evropske unije. To so načela, pri katerih ne moremo sprejemati kompromisov in to je še toliko bolj pomembno, ko gre za ključno partnerico, kot je Ukrajina. Skupne vrednote za skupno prihodnost. To je izziv kar zadeva partnerstvo med Evropsko unijo in Ukrajino in njegov nadaljni razvoj. Kot je bilo rečeno na ponedeljkovem vrhu, eh, še naprej bomo morali posredovati zelo jasna sporočila, kar zadeva spoštovanje temeljnih pravic. Hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod komisar. Kot naslednji govornik sem bil eh, najprej zapisan jaz, ampak eh, ker me je potem po vrstnem redu nadomestil kolega Brokmo, zdaj dajem besedo za dve minuti. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegi in kolegice. Rad bi se najlepše zahvalil za izjavo, ki smo jo slišali v imenu visoke predstavnice in temu nimam kaj dosti dodati mislim, da lahko ugotovimo tudi iz razlogov, ki so povezani s parlamentarno stabilnostjo, da eh, je stabilnost napredovala in to lahko pozdravimo. Eh, zadnje Eh, parlamentarne volitve so bile pravične, zadnje lokalne volitve pa ne. Torej, opozicija ni imela enakih možnosti eh, oblikovanja list, to je potrebno povedati. In uh, vodja obveščevalne službe ima tudi pomembno vlogo na ustavnem sodišču. Uh, In eh, to je nedvomno sporno, zato se zahvaljujem tudi za izjavo, da kar zadeva temeljne vrednote in temeljne svoboščine, stvari še niso take, kot bi morale biti. Kar zadeva eh, evropsko perspektivo Ukrajine, je to zelo pomembna točka. Po drugi strani pa sem vesel, da smo na ponedeljkovem eh, vrhu dosegli velik napredek, kar zadeva ključna vprašanja. Eh, Napredek te faze ne sme biti odvisen od tega, kaj se zgodi z vizumskimi olajšavami in mislim, da bo napredek na tem področju dobra priložnost, da govorimo o poglobljenem sodelovanju, o oblikovanju prostotrgovinskega območja, kar bo približalo Ukrajino evropskemu trgu. Tudi tukaj moramo jasno povedati, da ne politična, ampak tudi gospodarska perspektiva eh, Ukrajine je v Evropi in da je tudi evropski trg zanimiv za Ukrajino ter eh, tudi s pridružitvenim sporozumom lahko tukaj dosežemo napredek. Gospe in gospodje, jasno moramo vedeti, da vse to ni samo v interesu Ukrajine, ampak tudi v našem lastnem interesu. Zato moramo eh, poskrbeti za to, da bodo tudi eh, nadaljni odnosi s Turčijo se razvijali na tak način, da bomo vse to uresničili. Kolegi Severin. Najlepša hvala za skupino in SND. Naslednji kolega Severin filozofijo moje skupine glede Ukrajine bi lahko eh, izrazili z naslednjim stavkom. Ne sprašujte, kaj bi lahko Ukrajina naredila za Evropsko unijo, ampak kaj lahko eh, Evropska unija naredi za Ukrajino, zato da bo omogočila, da bo Ukrajina postala pomemben stebr naših projektov. Naš pristop k Ukrajini mora biti pravičen, temeljiti na dejstvih in biti strateški. Mislim, da. Eh, so ti kriteriji bili izpolnjeni, tudi kar zdaj v rezultate zadnjega vrha in zahvaljujem se komisarju, da je tudi na tak način pojasnil naš pristop. Uravnovešenost pomeni, da eh, zahtevamo napredek, istočasno pa nudimo pomoč. Pravičnost pomeni, da Eh, upoštevamo notranje razmere, ampak vendarle upoštevamo enake standarde eh, za stranke, ki so nam pošečeni, tudi za stranke, ki nam niso. To, da temeljimo na dejstvih, pomeni, da sledimo zgolj dokazom, ne samo govoricam. Da smo strateški, pomeni, da spodbujamo politike, ki bodo omogočile Ukrajini, da. Uh, izkoriščajo projekte Evropske unije in ne, da izkoriščamo Ukrajino za konflikte z njenimi sosedami. Gre torej za uh, dober pristop in uh, obžalujem nekaj napak, ki so se pojavile v uh, besedilu resolucije. Uh, Upam, da Ukrajina ne bo te resolucije predstavljala kot zmage enih nad drugimi. Ta resolucija naj bi vsem ukrajinskim političnim silam poslala sporočilo, da je skrajni čas, da se zedinijo in da spremajo skupno nacionalno agendo ter uresničijo dolgo pričakovane reforme in rezultate, ki bodo omogočili boljše življenje ljudem in boljše priložnosti celotni državi, ko gre za približevanje Evropi ni potrebe po internacionalizaciji notranjih nasproti v Ukrajini. Vsi moramo odpraviti svoje naloge na enem in na drugem koncu in prihodnost bo nagradila vse. Hvala. Najlepša hvala, kolega Severin. Naslednja za skupino Alde je kolegica Valen. Najlepša hvala, predsedujoči, kolegi in kolegice, gospod komisar. Zanimivo eh, je, da je Ukrajina toliko krat na našem dnevnem redu. Upam, da to pomeni, da napredujemo v naših odnosih. Sama verjamem, da s pragmatizmom in spoštovanjem na obeh straneh, z razumevanjem za razlike in osredotočenjem na skupne interese lahko zgradimo skupne projekte in vzpostavimo iskreno partnerstvo. Obžalujem zadnje izjave eh, ukrajinskih voditeljev in upam, da eh, to ne bo imelo negativnih posledic, ampak vsaka razprava o Ukrajini se razvije v vojno med eh, vlado in opozicijo v Ukrajini in to ni korisno, kajti ne gre za to, kdo je boljši vlada ali opozicija ali koga evropejci bolj podpirajo. Gre za Evro ukrajinske državljane, za demokratično prihodnost, za blaginjo v državi. Eh, Vrh, ki je potekal ta teden, je prinesel dobre rezultate, kar zdeva dostop do evropskih programov in tudi kar zdeva pogajanja o pridružitvenem sporazumu. Zelo me veseli, da smo dosegli dolgo pričakovan napredek na področju prostotrgovinskega območja. Seveda je veliko potrebno še storiti, kar zadeva gospodarske in institucionalne reforme. Eh, sprejete reforme pa je potrebno utrditi. Zakon o javnem naročanju je bil sprejet letos, vendar pa ne sme biti izjem, tudi ko gre za eh, nogometno evropsko prvenstvo. Nova zakonodaja je dober korak, vendar ne sme predstavljati bremena za mala in srednje velika podjetja, ki bi igrala pomembno vlogo v vsakem zdravem gospodarstvu. Ampak naj bom jasna, tu ne pomeni, da poskušamo Ukrajini narekovati, kaj naj počne, kaj naj naredi za nas. Gre za to, kar mora Evropa, eh, Ukrajina narediti sama zase. Eh, tako institucionalne kot eh, gospodarske reforme so predpogoj za blaginjo v prihodnje in to je v interesu ukrajinskih državljanov. Hvala. Vielen Dank, Frau Kollegin. Najlepša hvala, kolegica Valjan. Kot naslednja za skupino zelenih, kolegica Harms za dve minuti in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice. V zadnjih dneh eh, so v Kijevu, v, Gdan, v Ugansku in v številnih eh, velikih in malih mestih potekali veliki protesti. Na deset tisoče, na sto tisoče državljanov Ukrajine je šlo na ulice. Protestirajo proti davčni zakonodaji, ki je po njihovem mnenju nepravična. In če naj se naša resolucija na koga nanaša, potem se mora v tem eh, kontekstu usmeriti na državljane in državljanke Ukrajine, ki tudi s tem protestom kažejo, da se demokracija v Ukrajini razvija. Naša resolucija, ki izraža strah pred eh, propadom oziroma eh, od slabšanjem demokracije je usmerjena na predvsem notranje oblasti v Ukrajini e, in pozivamo jih naj tudi naprej dopustijo te proteste. E, jutri so napovedani protesti na sto tisočih ali celo milijonov v Kijevu in moram reči, da z velikim zanimanjem spremljam te dogodke. Hkrati pa tudi nisem posem nezaskrbljena, kar zadeva razvoj dogodkov. Uh, Do sedaj je vse potekalo tako, kot se spodobi. V zadnjih dneh je vlada pokazala, da svoboda združevanja dejansko deluje in upam, da se bo tako tudi nadaljevalo. Mislim, da je zelo pomembno, da smo oblikovali resolucijo, ki presega medstrankarske meje. Velika napaka za razvoj Ukrajine bi bila, če bi v prihodnje na eni strani parlamenta sodelovali z vladno stranko, na drugi strani eh, parlamenta pa stranko Julije Timošenko. To ne bi koristilo demokratičnemu razvoju Ukrajine. In eh, Čeprav zdaj sprejemamo to resolucijo po vrhovnem zasedanju, kot sem že dejala, ravno zaradi velikih protestov, zaradi zaskrbljenosti ljudi glede učinkov reform mednarodnega denarnega sklada, upam, da bodo to resolucijo vzeli resno in da se bomo podrobno ukvarjali s tem, kaj se v Kijevu in Ukrajini zdaj dejansko dogaja. Hvala za pozornost in upam, da bomo skupaj tudi s komisijo. Eh, v zvezi s to državo, ki nam je evropejcem tako blizu, še naprej solidarno sodelovali. Hvala. Dank, Frau Harm. Najlepša hvala, kolegica Hans. Za skupino konzervativcev in reformistov je naslednji kolega Koval, ki ima minuto in pol. Bardzo, e, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kar nekaj dolgih tednov je minilo in eh, v parlamentu so potekale zelo zanimive razprave o prihodnosti Ukrajine. Mislim, da Ukrajina spremlja, kaj govorimo in eh, zato moramo to resolucijo obravnavati kot pismo, ne pismo eni ali drugi stranki, ampak kot pismo oziroma sporočilo Ukrajincem. Pismo, v katerem eh, bomo Eh, Ukrajini spregovorili kot sosedje, ki smo eh, odprti in pripravljeni sprijeti Ukrajince. Najlepša hvala Rebeki Harms, ki eh, zna zelo dobro oblikovati svoje besede. Volitve niso bile zadovoljive, niso bili spoštovani standardi, kot bi pričakovali, ampak vendarle Ukrajina ima priložnost in želimo to državo podpreti. Govoriti moramo o tistem, kar je dobro, ne samo z gospodarskega vidika, ampak tudi eh, po politični plati. Eh, vrata v Evropo so Ukrajini odprta in zelo dobro je, da je to sporočilo išlo tudi iz tega vrhovnega zasedanja. Dobro je, da danes govorimo o dejstvu, da ta resolucija ni namenjena eni ali drugi stranki, ampak Ukrajincem in sprejeli smo jo skupaj. Najlepša hvala, kolega Koval. Naslednji je za eno minuto za skupino GUE NGL, kolega Količek. Najlepša hvala, gospod predsedujoči ko govorimo o Ukrajini, večina evropejcev pomisli na gospoda Klička, bokserja, ki premaguje enega nasprotnika za drugih. Ampak eh, tudi Ukrajina je težko kategorna tekmovalka in je ključna, ko zadeva prenos plina iz eh, Srednje Azije. Uh, Eh, z tega vidika je Ukrajina zelo pomemben akter, zato pozdravljam napredek in tudi rezultate vrhovnega zasedanja. Glavne težave, te težave so zelo podobne težavam, ki jih poznajo tudi druge države. Korupcija, neugodni vizumski režimi, konkure, nepravična konkurenca. Uh, Uh, kar zadeva lokalne volitve, večina opazovalcev ni govorila o tehničnih težavah. Eh, mislim, da je ta resolucija dober kompromis in zato jo bom podprl. Hvala. Najlepša hvala, kolega Količek. Eh, za skupino EFD je naslednji kolega Belder za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, veliko neverjetnih nepravilnosti pri lokalnih volitvah 31. oktobra mora predstavljati alarm za Evropsko unijo. Naj podam samo primer eh, velike količine eh, dodatnih glasovnic, Eh, ponekud so bile glasovnice fot, eh, fotokopirane, veliko pritiska je bilo na profesorje in marsikoga drugega, naj ne kandidirajo slabe možnosti za opozicijske stranke. Torej, glede na te dogodke moramo reči, da kar zadeva parlamentarne volitve leta 2012, zdaj je potrebno ukrepati. Eh, potrebno je eh, zoprstaviti se tendencam v Ukrajini z našimi demokratičnimi načeli. Sicer eh, bomo, igra, bomo poslali vodo na mlin političnim elitam v državi, ne demokratičnim silam. Eh, zaenkrat pa na srečo še ni pravih razlogov za zaskrbljenost. Najlepša hvala, kolega Belder. V imenu neodvisnih poslancev je naslednji kolega Mölcer. Gospod predsedujoči. Vsi vemo, da Ukrajina sodi med največje sosede Evropske unije in da ima velik potencial za prihodnost. Za Evropsko unijo je zato ta država pomembna partnerica. Politično gledano pa se očitno vedno bolj oddaljuje od Unije. Pri zadnjih lokalnih volitvah eh, je posebno pravičeno seveda in pričakovano zmagala proruska stran. To pa je seveda tudi poraz za Evropsko unijo. Evropska unija je vedno manj privlačna za Ukrajino. Eh, Eh, večina državljanov sicer želi postati bolj evropskih, ne pa nujno del Evropske unije. Evropska unija zapravlja svoje adute s tem, ko se eh, postavlja kot neka nadrejena supermoč. Evropska unija si eh, želi v Evropski uniji videti partneristo. Eh, torej, ne moramo gledati na Evropsko unijo, kot da je na eh, Ukrajino, kot da je njen eh, najvišji cilj samo pristop Evropski uniji. Eh, dati jim moramo priložnost, da se sami odločijo, ali se želijo še naprej približevati Evropski uniji ali pa želijo ostati bolj neodvisni. Hvala. Najlepša hvala, kolega Mölcer. Sedaj sledijo ostali prijavljeni govorniki. Najprej kolega Galer za dve minuti. Gospod predsedujoči. Obstaja velik potencial za sodelovanje med Evropsko unijo in Ukrajino. To je pokazalo tudi vrhovno zasedanje, eh, kar zadeva prostotrgovinsko območje ali pa vizumske lojšave. To so samo ključne besede. Eh, tudi kar zadeva samo resolucijo, vidimo, da smo poskušali izpostaviti pozitivna. Eh, pozitivne plati, ampak um, videli bomo, kako se bodo stvari nadaljevale, ali bodo reforme pokazale rezultate, bomo videli v prihodnje. E, kar zadeva javna naročila je sicer res bil sprejet nov zakon, ampak e, vse, kar je povezano z Evropskim nogometnim prvenstvom, predstavlja izjemo. Torej, predstavljam si, kdo se bo obogatil na račun tega. Torej, morda obvelja načelo, v praksi pa se e, izkaže, kaj, izkaže stvari povsem drugačne zahvaljujem se komisarju, ki je izrazil tudi dvome glede medijske svobode in svobode eh, govora. Te lokalne zavolitve so bile korak nazaj, s tem se strinja tudi Evropska ljudska stranka in tega nismo dovolj jasno povedali. Kolega Severin ne vidi potrebe po internacionalizaciji in notranjih konfliktov in to je po mojem mnenju samo lepša formulacija eh, za to, čemu smo prej rekli, neumešavanje v notranje zadeve. Eh, Eh, naj to torej zadostuje in to naj ne bo načelo, v skladu s katerim ravnamo, ko gre za Ukrajino. In ravno zato, ker želimo to državo pripeljati bliže Evropski uniji, jo moramo vrednotiti po evropskih standardih. In zato mislim, da je prav, kot je povedala kolegica Harmsova, da zelo tesno ostajamo v stiku z Ukrajino in da. Uh, poskrbimo za to, da nazadnjaške politike ne bodo postavile pod vprašaj, kar je bilo doseženega na področju človekovih pravic in demokracije. Najlepša hvala, kolega Galer. Naslednji je kolega Svoboda za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Bodimo iskreni. Oranžna revolucija, nažalost, in to podarjam, ni prinesla tistega, kar naj bi prinesla. Eh, poleg uh, spora med uh, Timošenkovo in uh, Janošenkom, uh, tudi v, lokalne volitve niso prinesli tega, kar smo pričakovali, niso izpolnile evropskih standardov in to je v mestnem času postalo jasno tudi ljudem v Ukrajini. Uh, bodimo iskreni, to, kar je um, imel v mislih kolega Severin, je povsem nekaj drugega, kolega Galer. Uh, Eh, vi se pogovarjate s Timošenkom, tako kot se mi eh, pogovarjamo eh, s parti, stranko regi. Jasno govorimo o evropski poti, pustimo pri strani oligarhe in pustimo po poti demokracije. Poskusite ne motiti dela v parlamentu in mi bomo nedvomno izvajali pritisk tudi zato, da se uresničujejo pravne forme pravne reforme v skladu z evropskimi standardi. Gospa Harmsova sedi eh, na sredini in je res v sredini, ampak eh, poskusimo tej državi res pomagati, da napreduje v eh, smislu evropskih standardov, evropskega pravnega reda. To je pomembno za vse strani, to je naša politika, ki jo bomo zasledovali in tudi mi smo kritizirali te volitve, ampak Eh, tudi Timošenkova mora prispevati k temu, da bo opozicija konstruktivna, kolega Brok. Tudi vi ste zelo konstruktivni, bodite konstruktivni tudi v tem primeru. Svetujte Tim, eh, gospe Timošenkovi to, kar tudi mi svetujemo. Predsedniku najlepša hvala. Hvala, kolega Svoboda. Naslednji je kolega Migalski za minuto in pol. Eh, panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo, ja rozpocząłbym od słów pana Severina, który. Najlepsze chwale, gospodzie, e, gospodzie, gospodzie. Rad bi se navezal na to, kar je povedal gospod Severin, ki je rekel nekaj pomembnega. Pos Vprašati bi se morali, kaj lahko naredimo za Ukrajino, ne kaj lahko ona naredi za nas. Rad bi se mu zahvalil za te besede, zaradi tega, ker to je naše delo. Volitve niso dobro potekale, niso potekale v skladu z našimi standardi. Obstajale so določene nepravilnosti. Gospa Harms ima pravil, prav, ko pravi, da je naše delo. Ne to, da si pogledamo, kaj se je zgodilo v preteklosti, ali pa da si pogledamo, kaj se je zgodilo pri eni strani ali na drugi. Da se pogledamo, je potrebno se pogledati, kaj si želijo Ukrajinci in kaj mi. Članstvo Evropske, eh, Ukrajine je tudi eh, v interesu Evropske unije in obratno. Če bi šli predaleč, če bi se preveč odmaknili od Ukrajincev, ne bi bilo to pošteno. Obstajajo namreč osebe, ki so zelo eh, liberalno naravnane, kar zadeva človekove pravice, vendar pa veliko zahtevajo recimo do Ukrajine. Ukrajina si zasluži našo podporo, ne glede na to, o kateri politični stranki govorimo. Ne pozabimo, tukaj gre za čim boljšo možno povezavo med Ukrajino in eh, nami. Kolegi. Hvala, kolega Migalski. Naslednji je kolega Kempel Benjamin za eno minuto. Ukraine. Gospod eh, predsedujoči, eh, Ukrajino dobro poznam zaradi tega, ker sem ob, obiskal um, Kijev in tudi druge kraje, obenem pa tudi zbiram umetniška dela raznih uh, slikarjev. Uh, Ukrajinci imajo široko srce, ampak politično so pa eh, problematični zaradi tega, ker, so, eh, ker je politično razdeljena eh, na vzhodno razmišljajoče in zahodno razmišljajoče obenem, pa je v njej kar nekaj rusko govorečih državljanov, tako da Rusija vedno vidi v Ukrajini svoje dvorišče. To pomeni tudi, da bodo dejansko branili dostop do Črnega morja. Eh, baroni, baronica Ašten je tukaj rodno pristopila, zato, je, eh, zato se poskuša prisiliti Ukrajino, da, bi se pridruži, eh, da se pridruži nekako Evropski uniji z različnimi subvencijami. Najboljše je pa, da Ukrajina ostane posnosna, neodvisna evropska nacija. To je za nas najboljšem interesu. Najlepša hvala. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Najlepša hvala, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Vsi se strinjamo lahko, da kar zadeva Evropsko unijo, je najboljše, da gledamo Ukrajino kot strateško državo zaradi uh, njenega obsega, kot ključno partnerko. V resoluciji pogrešam dve zadevi. Nikjer se ne omenja etničnih manjšin, dobro povemo, da je 66-65 eh, odstotkov Ukrajincev, obenem pa so tukaj tudi Mačari, Rusi, Tatari in eh, tudi Romuni, ki živijo v Ukrajini. Zato bi si želil, želel, da bi se v resolucijo vključilo naše zahteve glede manjšin, glede izobrazbe, um, v, ki ne bi potekala v manjšinskih jezikih, pa tudi spoštovanje in zdrževanje kulturne dediščine, še posebej v karpetijskem delu, kjer se vnočujejo spomenike. nikakor ne moremo dovolj ostro spregovoriti glede nepravilnosti v privolitvah Evropsko unijo. Prosim, da glede tega nekaj naredite. Najlepša hvala za dve minuti, kolega Salevski. Tygodniem dla relacji polsko, e, proszę bardzo, dla relacji unijno-ukraińskich. E, za nami je pomemben teden na področju evropsko-ukrajinskih odnosov, to je zelo pozitiven teden glede tega. V ponedeljek je tako potekalo srečanje na vrhu, znotraj katerega smo skupaj pripravili časovnico, ki bo pripeljala do liberalizacije vizumskega režima. Jutri pa bomo glasovali o, po mojem mnenju, dobri resoluciji, ki je pripravil Evropski parlament, saj ta odpira nadaljo pot k sodelovanju med Evropsko unijo in Ukrajino. Ta res, resolucija omogoča priložnosti, uh, obenem pa tudi sklepa razpravo v Evropskem parlamentu. Zelo dobro je, da smo prišli do kompromisnega besedila, da govorimo skupaj z istim glasom. Um, in da ne naglasujemo ene politične ali druge opcije uh, v uh, Ukrajini ali gospe Tomošinke ali koga drugega, ampak da nagovarjamo cel ukrajinski narod, tako da mu omogočamo, da izpelje eh, reforme, ki jim bodo v prihodnosti omogočile članstvo Evropske unije. To je zelo pomembno. Zelo pomembno je tudi, da ocenimo, kako deluje ukrajinska vlada in da jo ocenjujemo na podlagi njenih dosežkov. Uspelo je izpeljati eh, reforme, eh, sodeluje z mednarodnim denarnim skladom. Po našem mnenju gre za reforme, ki imajo pozitivni vpliv tudi na gospodarstvo. V zadnjih letih eh, se, je prišlo do raznih dogodkov, ki se sedaj lahko končno sklenejo in zaključijo. Ukrajina ima tudi željo, da bi postala članica Evropske unije, da bi postala del Evrope, zato jim moramo pokazati, do kakšnih nepravilnosti je prišlo na volitve. Najlepša hvala, gospod Zalevski. Naslednji je kolega Sivjet za minutem pol. Se, vi ne jahmo sveže razmavljamo. Najlepša hvala. Danes govorimo o malce drugačnem vzdušju. Čustva uh, so menila. Besedilo v resoluciji pa bolje odraža resnično, zato je dobro, da poskuša Evropski parlament spregovoriti soglasno, čeprav včasih ne vemo, kako to storiti. Gre za resolucijo, ki govori o kakovosti demokracije. Ta resolucija pravi o tem, kako urednotimo kakovost demokracije v Ukrajini. Gre za resolucijo, ki naslavlja tako modre kot oranžne najprej oranžne, modre, modre, oranžne in tako naprej, tako kot so si pač sledili na oblasti. Na oblasti. Želel bi se, da bi predsednik Janukovič in uh, uh premije Juščenko slišal, da sta ona dva odgovorna za to, da uh, se poklonita majskim dogodkom izpred leta. Zaradi tega sta eh, odgovorna, ker sta sedaj na oblasti. Želel pa besede, bi te besede slišal tudi Julija Timošenko, zaradi tega, ker je ona odgovorna za podobo opozicije. Želel bi si, da ona razume, da ko je nekdo v opoziciji ni dovolj, da si preprosto želi priti na oblast. Pomembno je, da predstavlja nekakšno alternativo tudi za ukrajinski narod. Tako bodo lahko ljudje razumeli, da se od Ukrajine pričakuje pogum. In mi bomo veliko naselje, ker jih bomo podprli. Tukaj se ne sprašujemo, ali je Viktor Kličko ali Vitali Kličko uh, tisti, ki je dobri uh, bokser, zaradi tega, ker ta, sta tam dva pomembna bokserja in znana bokserja. Nekoli je sivec. Najlepša hvala, kolega Sivec. Naslednji je kolega Kelam za dve minuti. Eden izmed najbolj pomembnejših uh, uh, izidov propada Sovjetske uh, zveze je, bila ta, je bil ta, da je nastala neodvisna Ukrajina, ki je zelo pomembna za prihodnost Evropske unije unije. Lahko le pozdravim uh, predsednika Janukoviča in tudi nov uh, parlament, ki eh, sta potrdila, da se želita pridružiti Evropske unije, zredi tega, ker eh, je neodvisna Ukrajina, v kateri se ne pozna uh, korupcije, kru, uh, Ukrajina, ki je pravna država, tista, ki bo pomemben dejavnik stabilnosti za celotno celino. Če Ukrajina ne bo zares demokratična, si ne bomo mogli predstavljati zares demokratične Rusije. V, včeraj je minilo šest let od uh, oranžne revolucije. Žal pa je potencial sprememb izvenel. Uh, ker pa so decembra 2004 zmagali protestniki, je vendarle. Uh, se vzpostavila svoboda medijev in tudi demokracija. V svoji resoluciji Evropski parlament izraža zaskrbljeno zaradi tega, ker je vse več poročil o kršenju svobode uh, raznih pravic, eh, človekovih pravic in tudi svobode medijev. Eh, treba je podati pomembno sporočilo novi vladi in to je, da je Evropa pripravljena na vse oblike sodelovanja, ampak cena le tega ne more biti, da bomo odvrnili pogled od človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Eh, od Ukrajine pričakujemo, da bo dosledna, da bo poštena pri uveljavljanju naših urednot. Žal se je skazalo, da nova elita šest let poznaje ne more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 ne bom govorila o tem, kar moramo mi storiti za Ukrajino ali o tem, kaj bi morala Ukrajina narediti za nas. Rada bi povedala le, kaj bi morala Ukrajina narediti zase. Ukrajina eh, želi postati del Evropske unije. Obenem pa slišimo, da je prišlo do kr kršitev temeljnih eh, svoboščin v zadnjih dneh. Smo tako slišali, o eh, eh, novinarju na eh, televizijski postaji PFE, ki je govoril o kršitvi človekovih pravic. Iz neodvisnih verov smo tudi izvedeli, da so izpeljali le štiri od načrtovanih 65 reform. Med razpravo so bili nekateri mnenja, da Eh, če se bomo preveč osredotočili na nepravilnosti, potem bomo odvrnili Ukrajino od njenih namir, da se nam eh, pridruži Evropske unije. Zato pravijo, da ni dobro, da se kritizira Ukrajino, ampak da se jih spodbuja k reformami sama, mislim pa, da bi morali najprej morali zaščititi demokratične vrednote. Govoriti moramo o vrednotah. Vlade so tiste, ki morajo govoriti o reformah. mi moramo govoriti o tem, kako kršitve človekovih pravic niso eh, sprejemljive in moramo spodbojati instrumente, ki vodijo k demokraciji. Vesela sem, da je prišlo do podpisa protokola, na podlagi katerega bo Ukrajina imela dostop do nekaterih od naših programov. Obenem sem tudi vesela, da bomo li prezeljali vizumski režim, ampak na uh, Ukrajini je, da izpeli reforme. Najlepša hvala. Kolegica Kolarska-Bobinska. Sedaj prehajamo na postopek Catch the Eye. Uh, ker je kolega Svoboda, nam, uh, naj povem, da uh, je dve tretjini od uh, teh, ki so prosili za besedo, bilo prisotnih vse čas in to je več, kot smo se bali, ampak manj, kot bi lahko pričakovali. In uh, prvemu dajem besedo kolegu Kozlovskemu.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 videti v luči različnih dogodkov, kot so lokalne volitve, vrhovno srečanje in ministersko srečanje. Eh, kar zadeva lokalne volitve, tukaj sem bil precej skrbljen zaradi tega, ker sem jih spremljal skupaj z gospodom Kovalom. Žal je prišlo do eh, sprememb v volilni zakonodaji tri mesece pred volitvami. Na podlagi ustave iz leta 2004 uh, eh, vidimo, da uh, tukaj pravzaprav ni zagotovljena stabilna eh, zakonodaja. Poleg tega je med volitvami prišlo do različnih nepravilnosti, zaradi katerih je nastal uh, dvom glede demokratičnih standardov. Obstaja tudi potreba po preprečevanju korupcije in po nadzoru uh, um, javne uprave. Iskreno pa upam, da bo ta resolucija spodbudila Ukrajino, da še nadalje stopa po poti ekono, eh, gospodarskih in institucionalnih reform. Najlepša hvala. Naslednja je kolegica Plinkevič. Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tiesų, parlamento kompromisinė rezoliucija. Gospod predsedujočiai, kompromisna rezolucija o Ukrajini je zelo pomembna tako za prebivalce Ukrajine, kot tudi za prebivalce Evropske unije. To pa zaradi tega, ker je Ukrajina naš zelo pomembni partner, sploh na področju sosedske politike. In prav zaradi tega je pomembno, da še nadalje sodelujemo z njimi, še posebej na področju vizumskega režima. Zato bi morala komisija predložiti načrt liberalizacije vizusega režima čim prej. Podobno velja tudi za prostotrgovinski sporazum. V naših sosedskih državah bi morali poskušati pomagati vzpostaviti stabilnost. Ukrajina je pomembna Obenem pa moramo vedeti, da je za to potrebno nekaj časa, zato ne bi smeli samo Ukrajino kritizirati, ampak pomagati bi morali, da se vključi naša družina. Najlepša hvala. Naslednja je kolegica Ovir. Tenonara, president, lugupetud. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod eh, komisar, dragi kolegi. lahko napovemo, da ničesar ne moremo napovedati za Ukrajino. Eh, veseli me, da to ni več res. Eh, veseli me, da je lahko vlada stabilizirala situacijo in stanje in da gospodarstvo se izboljšuje. Ukrajina je zelo pomembna eh, kot partnerka, obenem pa je tukaj eh, smer, eh, cesta dosre, eh, dvo, dvosmena zaradi tega, ker si želi Ukrajina postati demokratična in imeti dobre sosedske odnose. Potrebno se osredotočiti sicer na stanje na področju tem lesu v Boščino. Obenem pa moramo vedeti, da Evropska unija ne bo popustila pri svojih zahtevah, glede tega pa moramo sodelovati. Odločitev, ki smo sprejeli prejšnji eh, mesec, da bomo eh, pozneje obravnavali eh, poročilo, se je skazala za modro. Jutri bomo namreč sprejeli uravnoteženo kompromisno besedilo, ki bo korisna za Ukrajino. Najlepša hvala, naslednji je kolega Stojanov. Najlepša hvala za besedo. E, bil sem v parlamentarni delegaciji, ki je obiskala Ukrajino, zato vam lahko povem, da sem se vrnil z mešanimi občutki. Tam smo videli določene proteste, videli smo različne nepravilnosti, ampak videli smo tudi različne dobre znake. Strenjam se. Uh, Eh, z eh, odločitvijo, ki je sprejelo ustavno sodišče glede eh, parlamentarnega mandata zaradi tega, ker je to odpravilo pomembno oviro na poti k stabilnosti. V Ukrajini živi kar nekaj ljudi, ki so bulgarskega rumdu. In zato bi bilo smiselno, da bi razmišljali tudi o ambasadru tam, kar zadeva vizumski režim. Ne povem, da bi morali poiskati način, da bi te osebe, ki uh, Eh, so bile približno 300 let ločene od svoje matične domovine eh, na, v, v logi, ko, se lahko, eh, ko lahko svobodno potuje domov. Hvala lepa. Naslednja je kolegica Andrikjene. Pred kratkim je Ukrajina bila vodilna med vzhodnimi partnerji kar zadeva uvajanje evropskih eh, standardov, eh, raznih reform in tako naprej. Zadnji dogodki pa eh, nam povzročajo skrbi. Zato moramo te izraziti. Zaradi tega, ker vidimo, da so tukaj in tajne službe, ki imajo različne ukrepe in ki sprejemajo različne ukrepe v odnosu do nevladnih organizacij in medijev. Obene moram povedati, da moramo podpreti postopek integracije. Lahko uh, se tukaj poslužimo in korenčka in uh, uh palica, ampak mislim, da je korenček boljši. Zaradi tega, ker bo to približilo Ukrajince Evropske unije. Uh, članstvo Evropske unije je namreč strateški cilj, zato moramo poiskati prave ukrepe, da bi to dosegli. Hvala. Najlepša hvala, kolegica Andrikjene. Naslednji je kolega Mirski valdes prekršaj. Manen viens jautājums. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Samo eno vprašanje imam. Za vse poslance. Zakaj potrebujemo to resolucijo o Ukrajini in zakaj danes? Novi vladi moramo pomagati, ampak kaj si res želimo? Ali se želimo umešati pred lokalnimi volitvami? se želimo umešavati v njihovo sposobnost, da sami poskrbijo zase. V izvirnem besedilu je pisalo, da je vse v Ukrajini zelo slabo, vendar to ne drži. res moramo biti prepričani, da je tisto, kar napišemo, res in res ne moramo biti pri svojih resolucijah. Hvala. Hvala. Kolegica Vasesko bo zaključila postopek CashDI. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo pomemben vidik notošnje razprave so kritične besede do preglednosti in poštenosti lokalnih volitev, ki so se odvijale 31. oktobra. Govorili smo o vplivu vlade nad masovnimi mediji, vlogo tajnih služb in tudi o novem volilnem zakoniku, ki daje prednost vladi. Ukrajina ostaja ključen partner Evropske unije. Pozdravljam vključenost Evropske unije pri tem, da pomaga Ukrajini na postopku demokratizacije in to smo potrdili tudi na vrhu. Partnerstvo z Ukrajino je naravno tudi za Romunijo, kajti oni so pomemben akter na območju Črnega morja, še posebej kar zadeva energetsko varnost. V Moldaviji, na primer, predvidevajo sporazum o obmejnem prometu. To je zelo dobro. Romunija je to potrdila, tudi kar zadeva brezvizumski režim za ukrajinske državljane. Hvala. Najlepša hvala kolegici Basesko. Zdaj pa za zaključek razprave v imenu podpredsednice Komisije Visoke predstavnice dajem besedo komisarju De Guhtu. You, uh... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj najprej odgovorim na vsebinsko vprašanje, ki mi ga je postavila gospa Valean v zvezi z zakonom o javnih naročilih. Ko je bil zakon sprejet, smo ga pozdravili, ampak predlogi sprememb so na to spremenili kakovost tega zakona. Komisija spremlja razvoj tega zakona. Sprememba na bolje je prav tako pogoj za to, da sprostimo finančna sredstva v energetskem sektorju. Ob tem pozdravljam tudi soglasje o tem, kakšna je analiza trenutnih razmer v Ukrajini. To je zapisano tudi o, v resoluciji, o kateri boste glasovali jutri. Pripričan sem, da če želimo kot Evropska unija, če želite kot Evropski parlament vplivati na tem področju, potem moramo vsi biti na enaki valovni dolžini, kar zadeva potrebna načela. Zato to pozdravljam v imenu komisije.